življenja se še noben par, eh, predsednik eh, parlamenta ni obnašal tako pristransko in partizansko. Hvala. Hvala lepa, gospod Golniš. Vaše sporočilo bom posredovala predsedniku. Kolegice in kolegi, vas lahko prosim, da ponovno vzpostavite mir v dvorani. Prihajamo na obrazložitve glasov ki jih nismo mogli obravnavati včeraj. Potem bomo nadaljevali z naslovi na tem seznamu. Dobili smo veliko prošen, kot si lahko predstavljate. Prosim, da mi prisluhnete. Lahko nadaljujemo samo do 14.45 za to sejo, zaradi tega, ker moramo nadaljevati do ob 15. uri z zasedanjem. Vse ostalo bomo prepustili. Eh, za jutri ali pa jih lahko vložite v pisni obliki fer, poročilo Fernandež. Gospa Nirjada ima prvo besedo. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Čeprav se strinjam, da imamo pozitivne točke v tem poročilu, kar zadeva načrtovanje MFF, sem se vzdržala pri tem glasovanju nisem mogla potrebiti poročila, zaradi tega, ker mislim, da dokler eh, komisija ostaja z trenutnim večletnim finančnim okviru, je to samo slabo. Eh, več kot sem povedala, da potrebujemo drugačen finančni okvir in eh, jasnejšo vizijo večjega finančnega načrta za 2014-2020. Potrebujemo močen načrt javnega financiranja, ki nas bo popeljal iz recesije in moramo bolj upoštevati vlogo bogatejših držav in povečati socialno-ekonomsko kohezijo. Trenutno govorimo o Junkerjevem naložbenem načrtu. Zelo pomembno je, da ohranimo javne investicije in da preprečimo privatizacijo ključnih področji, kot je eh, vodovskrba in eh, podobno, in da damo več sredstev v raziskave in razvoj. Hvala lepa. Zdaj nadaljujemo z gospodom Mesersvidom za eno minuto. Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča. Če bi vprašali evropejce, bi eh, podali eh, enak odgovor kot jaz, torej ne k temu poročilu, ne zaradi uh, Eh, dobrih misli, zaposlovanja, podjetništva in tako naprej, temveč eh, zato, ker je edini odgovor iz te hiše več eh, proračunskih sredstev in lastnih sredstev, ki se vlagajo, čeprav v evropskih institucijah nimamo nobene institucije, ki, ima manj, ki imajo manjšo legitimiteto kot so evropske institucije in kako naj eh, davkoplačevalci razumejo, da morajo več denarja porabiti prav za nas. In eh, to se skriva za tem poročilo, vse ostalo pa je drugotnega pomena, zaradi tega smo glasovali prvote. Naslednji za eno minuto, gospod Polčak. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Na sprotju z predgovorniki sem potrdil, to poročilo, glasovalo za eh, in to poročilo je bilo z večino sprijeto, kar pomeni, da je bilo glasovanje tudi legitimno. Poročilo jasno opisuje situacijo, ki se pojavlja na področju eh, financiranja in proračunskih sredstev. Bi pa izpostavil še en vidik in sicer gre za spodbujanje malih in srednjih podjetij. Ta podjetja so tukaj še posebej upoštevane. Več kot 90 odstotkov vseh eh, podjetij je malih in srednjih podjetij v Evropski uniji, prav na nje je kriza še posebej vplivala. Zato moramo vlogo malih in srednjih podjetij povezati z strukturnimi eh, skladi v Evropski uniji. Ti skladi predstavljajo pomemben vzvod eh, za javne izdatke. Poročilo je treba podprijeti zaradi tega, ker je ta povezava tukaj vzpostavljanje. Glasoval sem torej za. Hvala lepa. Nadaljujemo z razlagami glede boja proti goljofijam 2013 pri zaščitu finančnih interesov Evropske unije. Gospod Pospišiljen, prvi za eno minuto, prosim. Ne? Ja? Hvala lepa, gospa predsedujoča. To poročilo sem potrdil, zaradi tega, ker se mi zdi, zaščita interesov Evropske unije pomembna tema. V Češki smo precej napredovali. Tukaj imamo opredeljeno kaznivo dejanje eh, škode za finančnim interesom. Eh, tako da imamo vzpostavljeno strezno zakonodajo na nacionalni ravni, tako kot na evropski ravni. V poročilu je opisano dobro delo agencije OLAF, ki odkriva vse več kršitev v zvezi z zlorabo finančnih sredstev Evropske unije. Te informacije se morajo posredovati in naprej. To mora biti kaznivo dejanje. In če je to kaznivo dejanje, potem je treba sprejeti tudi ustrezne tožbe. Jasno je, da so s tem povezane jasne naloge Evropske unije in podpiram to poročilo. Hvala lepa. Naslednji gospod gospa Gefreda. Hvala, predsedujoča. Podatki, ki smo jih videli, kažejo, da so nepravilnosti bile še številnejše eh, v letu 2013 v primerjavi s prejšnjim letom in to za 17 odstotkov več. Najbolj zaskrbljujejo pri tem pa sredstva, ki se jih oduzema za možnosti rasti in razvoja v naših regijah, torej za dobro naših državljanov. Številne operacije generacije so žal goljufive in še zlasti pri koheziji so nepravilnosti posledica premalega poznavanja predpisov in zapletenih postopkov. In zato moramo sprijeti nično toleranco napram eh, goljufom in isto močno se zauzemamo za to, da bi se ex ante borili proti goljufivim ravnanjem s primernimi postopkovnimi pravili, pri čemer bi morali biti vključeni vsi, ki so eh, udeleženi pri razdeljevanju sredstev iz kohezijskih skladov. Hvala. Thank you, um... Hvala lepa gospa Anderson naslednja, ampak mislim, da je ni v dvorani, zato bomo kar nadaljevali z gospodom Hejsem za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Glasoval sem za eh, to letno poročilo, ki je pomemben del pogodb eh, za vsako leto. Vsako leto komisija pripravi poročilo glede stanja na področju goljofij proti finančnim interesom Evropske unije. Nekaj osnovnih primerov goljofije je nezakonita preprodaja cigaret, eh, ne samo v Evropi, ampak posod po svetu. Tukaj izgubljamo je okoli 10 milijard eh, vsako leto. Do leta 2017 naj bi prišli do 625 milijonov nezakonito prodanih eh, cigaret eh, in tudi v Združenem kraljestvu izgubimo 13 eh, milijonov na tem področju. Da bi se borili proti temu fenomenu, potrebujemo bistveno boljše sodelovanje med finančnim ministrstvom, davčno upravo in tudi na evropski ravni. Hvala lepa. Naslednja je gospa Maletič za eno minuto. No, hvala lepa. Gospa predsedujoča, vsako leto Evropska komisija objavi poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Cilj tega poročila je prepričevanje goljofin in eh, spodbujanje dobrega finančnega upravljanja. V zadnjem poročilu za leto 2013 eh, je eh, povdarjeno, da so se negativni finančni učinki zmanjšali za 17 odstotkov, vendar pa se je število primerov goljofile povečalo način uh, odkrivanja goljofij je zdaj boljši, vendar pa se zdaj pojavlja bo treba po sprijetju ukrepov za preventivo. Eh, Pričemer je treba izboljšati sodelovanje med državami članicam, zato da bi se povečala transparentnost in odgovornost eh, in preprečevala korupcija, organiziran kriminal, preprečevanje, izogibanje plačevanju Eh, davščin, tako da bi se čim bolj zmanjšali eh, finančni učinki goljufij. Hvala lepa. Eh, naslednji gospod Žaljks Nivelsobi, zato nadaljujemo z gospodom Messerschmittom za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zame je predvsej nenavadno, da spodbujam državljane, da preberejo to poročilo evropskih institucij. Vendar pa eno poročilo, ki bi ga morali eh, prebrati, je poročilo računskega sodišča. Eh, na ta način bodo lahko ugotovili, kako eh, se goljofa Evropsko unijo. Prav začudenje vredno je, mm, koliko krat se to dogaja. Kar še posebej preseneča je, da komisija ne spremeni svoje politike, ne more zagotoviti discipline v pri porabi eh, denarja davkoplačevalcev, kar se zahteva eh, v državah članicah, ko porabljajo svoje sredstva, potujejo po Evropi in poskušajo ustvariti nek eh, skupni občutek povezane Evrope, kar ni nezakonito. Nezakonito pa je, če ljudje kradejo denar od Evropske unije. Hvala lepa, gospod Polčak, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, v okviru tega poročila, ki sem ga z veseljem podprl, naj bi omenil vprašanje goljufov, goljufij v škodo finančnim interesom Evropske unije. Mogoče se je vsota, ki je to zadeva, nekoliko zmanjšala, ampak število primerov se je povečalo naj omenim, da tudi na eh, Češkem prihaja do zlorabe evropskih eh, sredstev na ravni nacionalnih eh, virov, torej na regionalni ravni pri regionalnih programih. Naše izkušnje z zlorabo so da ni bilo mogoče preprečiti takih primerov z, z obstoječim sistemom. Zato smo spremenili celoten sistem za črpanje sredstev v programih, eh, kar pomeni, da potrebujemo nek skupni nacionalni program v tem smislu. Lepa, nadaljujemo z poročilo napredko Črne Gore. Gospod Kaputo je prvi. Grazie, Presidente. Montenegro. Hvala. <clears throat> Torej, Črna Gora je zabeležila velik napredek in sicer 16 poglav je bilo odprtih. Eh, izobraževanje in nekateri druga poglavja pa so bila tudi že spet eh, zaključena in zaprta začasno. Torej, Črna Gora je na vsak način napredovala, predvsem tudi na področju zunanje politike in varnostne politike. In to je zelo pomembno, sodelovanje z Evropsko unijo, predvsem tudi zaradi grožen eh, terorizma. Treba je seveda Črnogoro pohvaliti za to in to um, odpira tudi boljše perspektive za nadaljevanje pogajanj, zato sem glasoval za.

vse to so področja ki celotno regijo vlečejo navzdol. prebivalcem črne gore želim eh, boljšega standarda in s tem tudi boljšega življenja vendar pa to ne pomeni da se bodo morali eh, dvigniti tudi področni moralni standardi v družbi. To poročilo sem podprl, ker je objektivno in kaže napredovanje Črne gore proti Evropski uniji. Seveda eh, so pokazane slabosti Črne gore, povezane z eh, svobodo izražanja, svobodo medijev. Tukaj imamo težave z odnosi z Hrvaško, ampak eh, Črni gori pa so zelo napredovali pri uporabi evropskega prava. Tam vlada popolno soglasje glede krize Ukrajine ali pa protiteroristično zakonodajo povezavi z ISIS-om. V Črni gori imamo jasno stališče eh, do ljudi, ki se udeležujejo akcije in sisa, zaradi tega sem poročilo tudi ustrezno podprl. Hvala lepa, gospod Peter, za eno minuto. Podprla sem resolucijo o napredovanju Črne gore leto 2000, za leto 2014, zaradi tega, ker priznava napore, ki jih je država vložila v reševanje problema v Črne gore v danem obdobju. Še posebej bi izpostavila. 23. in 24. poglavje, kjer eh, mora Črnagora posvetiti posebno pozornost eh, tem problemom, gre za boj proti korupcije, svobode medijev, učinkovitega eh, sosa, vladavine prava, kot tudi financiranje političnih strank ter ustrezna zaščito vseh žrtev vojne in kaznovanje vojnih zločincev. Mislim, da je pomembno, da ta resolucija poskuša vzpostaviti vzdušje tolerance s povdarkom na tem, da morajo črnogorski organi zaščititi večnacionalno zvoke kotorske in okrepiti kulturno in gospodarsko sodelovanje s sosednjimi državami, članicami Evropske unije. Hvala lepa, nadaljujemo s poročilo napredku o firmom v Makedoniji. Gospa Borzen ima besedo za eno minuto, izvolite. Podpiram to poročilo, ker daje dve pomembni politični sporočili. Prva je, da se Makedoniji ne pravilno blokira začetek pogajanj, to je drugič, ta Evropski svet poziva k začetkom pogajanj in ni videti, da se bi se to spremenilo do konca leta. Drugo je nazadovanje demokracije, svobode govora in politične kulture v Makedoniji ob sodbe glede, obtožbe glede nezakonitemu prisluškovanja državljanom je zaskrbljujoče, če je ta obtožba resnična, bo to igralo prid tistim, ki želijo ustaviti približovanje Makedonije Evropi. Na državni

благодаря госпожо председател уважаеми колеги подкрепих и този доклад с ясното. hvala lepa gospe in gospodje tudi to poročilo sem podprl gre za pomembno sporočilo ki ga moramo eh, podati vladi v eh, makedoniji bilateralne probleme je treba rešiti tudi težave med eh, makedonijo bolgarijo grčijo je treba rešiti problemi med državami se morajo končati oziroma razrešiti. Treba je upoštevati uh, vse pravice manjšin v državi, ki morajo imeti pravico uporabljati svoj jezik. Govorili smo tudi o. Pojte se na evropejskata integracija z naj o tem, kako države ravnajo z etničnimi manjšinami. Ko bo ta problem rešen, bo to še en korak naprej v smer integracije. Naslednja gospa Petir, Evropsko komisijo in eh, svet eh, sta bila pozvana, da se rešijo problemi, ki so devetkrat eh, zaporedoma pripeljali do tega, da so se pogajanja spet odložila zaradi bilateralnega problema z Grčijo glede imena, ki traja že deset let, se zadeve ne premaknejo z mrtve točke. In to je v nas protju z načini pogajanj. Uspešen primer eh, je Hrvaška in ta primer bi morali uporabiti tudi v primeru Republike Makedonije. Še enkrat pozivam Evropski svet in komisijo, da aktivno izkoristijo dobre primere iz prejšnjih pogajanj in hitro najdejo rešitev za odprtje pogajanja z Makedonijo, ki je že predvsej pripravljena.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 Eh, opisan je napredek, ki je bil dosežen v lanskem letu. To poročilo se mi zdi uravnoteženo, kaj ti opozarja se tudi na probleme, ki jih Srbija še vedno ima. V eh, moji državi se ukvarjam predvsem s pravosodjem in eh, zanimajo me zato reforme pravosodja Na policijskem področju in pri boju proti korupciji kljub velikim naporom je v Srbiji to področje še treba izboljšati in ta poziv eh, je jasno zapisan v tem poročilu. Torej, če, drža, če Srbija ne bo postala prava pravna država, ne more postati članica EU, zato moramo pomagati Srbiji, da

Najlepša hvala. Mislim, da je treba poslati vladi zelo pozitivno sporočilo. In sicer treba je spoštovati tudi pravice eh, narodnih manjšin. Vsaka narodna manjšina eh, mora imeti možnost, da eh, dobiva pouk v svojem maternem jeziku. In sicer je to bolgarska manjšina na si na um, vzho, vzhodu Srbije in ta manjšina je imela velike težave uporabljati svoj jezik in to mora biti zelo jasen signal Srbiji. In to morajo na vsak način poštevati, če se želijo pridružiti EU. Gospa Petir. Prosim, eh, rezultat. Podprla sem resolucijo eh, o poročilu o napredku Srbije za leto 2014 poročevalca Makalistera, saj je njeno glavno sporočilo, da je treba Srbiji pomagati izvesti reforme, da bo šla naprej po svoji evropski poti. Pri tem bi morala imeti pomembno vlogo tudi Evropska komisija, ki mora zagotoviti zaščito vladavine prava. Poročevalec je potrdil večino amendmajev, ki smo jih s kolegi eh, iz eh, Hrvaške vložili, pri čemer predvsem ehm, izpostavljamo vprašanje statusa hrvaške manjšine v Vojvodini in problem ehm, izginulih oseb. Zadovoljna sem, ker so naši kolegi v Evropskem parlamentu začeli razumeti, kako je problematičen zakon o organizaciji in pristojnosti državnih organov v postopku za vojne zločine, s katerim Srbija zlorablja načelo univerzalne jurisdikcije, o tem tudi priča amandma samega avtorja. Evropska komisija v primiru Srbije ne sme več pometati problemov pod preprogo, temveč jih mora začeti reševati in zato še enkrat pozivam, da se resno prouči sporni zakon in od Srbije zahteva črtanje drugega in tretjega člena tega zakona, ravno tako pa je treba omogočiti vrnitev hrvaškega branitelja Velka Mariča v Hrvaško. Uh, Gospod eh, Šukar, ki sicer ni na seznamu, dobi sedaj besedo. vala. Torej, tri gospodarsko in politično je Srbija seveda del Evrope. Zato eh, bo to naravno stanje potrjeno s pristopom Srbije k Evropski uniji. Srbija pa se mora zavedati, da eh, bo lahko postali člena članica samo, če bo prišlo do sprave z vsemi etničnimi manjšinami in potem bo možno za Srbijo eh, se vključiti. Torej, na vsak način podpiram to poročilo, kajti spodbuja Srbijo k nadaljnim korakom. Vendar reforme niso potrebne zaradi EU. To ni neka obvezna naloga, ki jo je treba izvesti pod zunanjim pritiskom. Temveč eh,

nicht behindern an diesen Bemühungen. Hvala kolegice in kolegi, sedaj pa sledi obrazložitev glasovanja o Kosovu. Vendar želim povedati najprej naslednje. Um, moramo končati 15 pred tretjo, tako da bomo sedaj imeli samo še obrazložitev glasovanja o Kosovu in o poročilu Rozati

Ortega gospod. Hvala, podprl sem to poročilo, kajti poročevalka gospa Lunaček je ustvarila zelo uravnoteženo poročilo, objektivno poročilo. Seveda je veliko težav na Kosovu, kar zadeva organizirani kriminal, trgovanje s mamili, ekonomski problemi in mnogi so prisiljeni zapustiti Kosovo. V tem poročilu predlagamo obrambo pravic etničnih manjšin, naprimer Orans, in mislim, da je to tudi prava pot za Kosovo. Na Kosovo morajo to storiti, če želijo postati člani evropske družine. Veliko problemov je na Kosovu, ampak mislim, da eh, napreduje v pravi smeri. Gospod Žal. Spoštovani. Um, Pri tem žal ne upoštevamo pravic eh, Srbov, ki jih je imel Viktor Jugo tako rad. Eh, z njimi bi namreč na Kosovu eh, prebivalci morali znati sobivati in v bistvu zanikamo situacijo v tej regiji že desetletja in to zaradi delovanja američanov in njihovih eh, zaveznikov. Evropska unija je priznala legitimnost teroristične organizacije SEKA, zdaj priznava tudi institucionalizirano mafijo kot državo. Nekateri danes celo smatrajo, da je ta država lahko kandidatka za vstop v Evropsko unijo in menijo, da bi morda prosto trgovinski sporazum lahko spremenil realno in zelo zapleteno situacijo v tej državi. Hvala. Zdaj pa gospa Bilbao Brandika. Hvala, eh, gospa predsedujoča. Podprla sem resolucijo o Kosovu, zato ker je volja oseb, eh, da živijo v raznolikosti eh, ena od bistvenih vrednot Evropske unije, ki jo je treba spoštovati. Kosovo se zauzema za svojo suverenost, identiteto in nacionalne pravice in eh, kažejo, da eh, res potrebujemo federalno Evropo, nek skupni prostor, v katerem se bomo lahko skupaj zoprstavili globalnim izzivom, eh, prostor, v katerem eh, se bodo vsi eh, lahko počutili državljani, prostor, v katerem bo tudi nacionalna identiteta. Eh, lahko koncept, ki uh, ne bo več nad voljo naroda, da se z njo poistovetijo. Hvala. Sedaj pa še zadnja obrazložitev glasovanja, poročilo Rozati, gospa Džifrida. Hvala, predsedujoča. Glasovala sem za to resolucijo. Zakaj? Zato, ker moramo vsi priznati, da ta gospodarski zagon, ki smo ga pričakovali, ni uh, prišel. Uh, Treje glavne prioritete Evropske komisije eh, so take, da se z njimi lahko strinjamo, torej prenova proračuna, eh, investicije in gospodarski razvoj je gotovo bistvenega pomena, vendar pa tukaj potrebujemo tudi prožnost. Ukrepi na ravni proračuna ne smejo omejiti rasti in ne smejo posegati v sredstva za izobraževanje, inovacije in razvoj. To je namreč najpomembnejši vir tudi za gospodarstvo, kjer pa imajo mala in srednja podjetja težave za dostop do kreditov in do trgov. Ravni eh, blagostanja so zelo različne v različnih državah članicah. Strukturni skladi se tudi neprimerno uporabljajo in zato je naivno, če v takem okolju pričakujemo rast. Pozitivni vidik pa je samo v tem, da vemo, odkot zdaj lahko izhajamo in kaj moramo pri tem popraviti. Gospod Gil, torej tudi jaz sem podprla to poročilo, kaj ti gre za nov, nov pristop eh, komisije s središčem na investicijah in to je na vsak način pomembno. In eh, te, te naložbe morajo biti tudi socialno usklajene in treba je zagnati to rast v Evropi. Torej, verjamem v prihodnost. Evropska komisija naj bi upoštevala tudi reforme, ki jih izvajo države članice na področju uh, davčnih goljofij in izogibanja plačilu, golju, uh, izogibanja plačilu davkov. In to je treba upoštevati potem tudi pri uh, zadolžitvi držav. Gospa Malet. Predsedavajoča. Hvala, gospa predsedujoča. Trije stebri. Rast strukturne reforme, fiskalna konsolidacija in investicije so tu pomembni. Naložbe v razvoj, raziskave in izobraževanje so zelo pomembni za dvigovanje produktivnosti in konkurenčnosti, vendar pa je vse manj naložb, zato ker ni zaupanja in ni upanja v okrevanje, tudi ni pripravljenosti za sprejemanje tveganj. Podjetniki so preveč zadolženi, finančni trgi so razdrobljeni in eh, ta naložbena vrzel je takšna, da jo bo možno premustiti samo, če se bodo viri financiranja porazdelili. In to poročilo kaže, da v naših državah lahko z optimizmom gledamo v prihodnost in zadovoljna sem, da je bilo z veliko večino sprijeto danes v parlamentu. Hvala. Gospa Činiči, na vrsti naslednja minuto. Hvala, predsedujoča. Gospodarska kriza prinaša številne posledice, ki zaustavljajo gospodarski zagon v Evropski uniji. Sicer je za leto 2015 predvidena oživitev in nadaljne izboljšanje tudi v letu 2016, vendar pa bo to možno samo na podlagi treh temeljev e, iz e, analize v stanju za leto 2015. Um, e, ulaganja Eh, strukturne reforme ter odgovorno ravnanje s proračunom z, za to, da se bo zagnala rast. Tako bomo lahko tudi na globalni ravni povečali konkurenčnost, predvsem, če bomo vlaganja namenili tudi za raziskave in razvoj, pa tudi na področju storitev. Vsekakor pa bo treba tudi izboljšati učinkovitost eh, javne uprave, še zlasti na področju zaposlovanja. Samo tako bomo mogoče lahko naredili korak naprej pri reševanju brezposelnosti mladih, ki zelo pesti v današnjem času naše prebivalstvo. Hvala rapport som sådan er uenig i øh, tallene eller Hvala eh, lepa. Poročila nisem potrdil, pa ne zato, ker bi bil proti številkam, ampak perspektiva, ki jo želi poročilo prikazati, je povsem napačna. Rast v svetu je višja kot v Evropi, v Evropi višja kot v Evropski uniji in v Evropski uniji je višja kot v evrskem območju. To je glavni problem. In kaj je treba storiti? Treba uh, se je rešiti uh, te obupne situacije. To je glavni problem. Ta projekt je dober samo še za usmeti in samo tako bomo lahko dosegli rast v Evropi. Gospod Balco. Soj, ker se nama sod. O... Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Ko gre za evropski semester, to zavračam teoretsko in načelno. Ko je izbruhnila kriza, je predsednik Sarkozy izjavil, da naj bi ustvarili evropsko gospodarsko vlado, ki mora delati dejansko tako kot vlada. Ampak to je bilo za mnoga preveč in zato so to morali nekako preobleči in potem so to imenovali tesno gospodarsko sodelovanje oziroma evropski semester. Državam članicam se predpisuje, kaj morajo vključiti v svoje načrte in kakšne ukrepe morajo sprejeti. In v teku semestra prihaja do usklajevanja in potem se pokaže, ali EU sprejme te načrte ali ne. Morali bi jasno reči, da tak ukrep predpisuje to, kar lahko izvajajo države, s tem pa je omejena suverena pravica držav članic. Hvala kolegice in kolegi torej preostanek obrazložitev glasov bo jutri po glasovanju, prekinjamo zasedanje do treh.